vse, ki so podpisali to izjavo. Vsem se zahvaljujem in tudi Inge in Alessandro, ki ste nas bistveno podprla pri tem. Hvala. Tudi vam iskrene čestitke, sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. glasovanjem. E, torej, najprej poročilo Mičel, vizonski zakonnik skupnosti, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Prosim. Onorevole Kajzer, si affretti. Gospa Kajzer, malo pohitite, prosim. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejito to poročilo. Čestitamo poročilo Moreira. Torej glasujemo z dvigom rok. Kdo je za? kdo je proti, sprejeta z veliko večino. Čestitamo. Potem e, naslednje poročilo Moreira, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino čestitamo gospodu Moreiru. Potem tretje poročilo Moreira. Glasujemo. Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. Tudi to je bilo sprejeto z veliko večino. Čestitamo gospodu Morairi. Potem poročilo Simpson z dvigom roke. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži sprejeto z veliko večino? Čestitamo gospodu Simpsonu. Naslednjo poročilo Simpson. Kdo je za? proti. Se kdo vzdrži sprijeta z veliko večino? Ponovno čestitamo gospodu Simpsonu imenovanja v parlamentarne odbore. Ni eh, predlogov sprememb, zato eh, so imenovanja sprijeta in čestitamo vsem kolegom. Potem poročilo Florenc. Prvi blok po imensko glasovanje. Začetek glasovanja ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako smo sprejeli eh, eh, to priporočilo čestitamo gospodu Florencu. Potem priporočilo za drugo obravnavo gospo, gospa Klas. Imamo dva sklopa predlogov sprememb. Prvi sklop po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. S tem je eh, tudi to sprejeto. Čestitamo gospi Klas. Potem poročilo bo V. 15. odstavek, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Dobro bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 26. odstavek prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za. Prosim, gospod predsedujoči, nismo glasovali za Eh, skupno resolucijo o neravnovesjih v verigi preskrbe s hrano. Ampak to pride potem, pravi predsedujoči. Sedaj glasujemo, prosim vas lepo, torej 26. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. 31. odstavek, prvi del. Eh, za proti sprijeto, drugi del za proti vzdržani sprijeto. 42. odstavek za proti vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 11 za. Prosim, dvignite roko. Kdo je za, kdo je proti? Se kdo vzdrži sprejeto? 12 za. Proti vzdržani sprejeto. F za. Proti vzdržani sprejeto. Q za. Proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije v celoti za proti, vzdržani sprejeto, čestitamo gospodu Boveju. Sedaj pa neravnovesje v verigi preskrbe s hrano. Prosim, prosim, gospod poslanec. No, Po tem, ko smo sprejeli to besedilo, mislim, da je pomembno opozoriti na naslednje. To je bilo skupno delo celotnega odbora za kmetijstvo. In zahvaljujoč temu skupnemu kolektivnemu delu bomo lahko še bolj izvajali pritisk na komisijo in svet, da bo v Evropi, bodo v Evropi kmete končno ustrezno upoštevali tako, kar zadeva njihove stroške, kot tudi njihove dohodke. Zahvaljujem se odboru za to in vsem kolegicam in kolegom, ki so mi omogočili oblikovati to poročilo, še posebej gospodu Lorencu. Hvala. E, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 2 za, zdržani, zavrnjeno. Pre, predlog spremembe 3. E, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali?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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije, kdo je za, kdo je proti, se kdo zdrži, sprejeto. Čestitamo. E, čestitamo. Gospod Patričelo, prosim. Oziroma, ali kdo prosi za besedo? Ne. Oziroma, da, nekdo prosi za besedo. Gospa Koraca, želim povedati, da pri tej skupni resoluciji o neravnovesjih v verigi preskrbe s hrano v prihodnje vabim eh, kolege iz odbora za kmetijstvo, da bolje sodelujo z drugimi v tem, tej hiši, predvsem z forumom za notranji trg in potrošnike, kajti skrbi so iste in želimo, združiti sile in ne želimo delati na eurokratski način, bolj, eh, želiti, želimo biti bolj verodostojni eh, do drugih in predvsem želimo doseči tudi večji učinek s delom. Hvala. Torej, odbor za kmetijstvo ima seveda tudi enake namene za sodelovanje in isto voljo za sodelovanje in pripravljenost. Sedaj pa poročilo Patričilo. Kdo je za to poročilo? Patričilo je kdo eh, proti, se kdo zdrži z veliko večino, je to poročilo sprejeto. Čestitamo gospodu Patričilu. Sedaj pa poročilo Karona. 13. odstavek, kdo je za, proti, se kdo zdrži sprejeto. 28. odstavek prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog resolucije v celoti, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži, z veliko večino je to sprejeto in čestitamo tudi gospodu Karoni. Želim vam dober tek. dichiarazioni di voto sulle Dobra, zložitve glasov. Um, eh, sklep jih Evropskega sveta, gospod Hanan, prosim.